se ta predlog posreduje pristojnemu odboru. Gospa Lara Kumi je um, zaprosila za varstvo parlamentarne imunitete. Gabriele Albertini je prav tako podala takšen predlog. Po tretjem odstavku šestega člena se ti predlogi posredujejo pravnemu odboru. Evropska ljudska stranka, politična skupina zelenih